predvidena nekoliko pozneje, ampak nič hudega, kaj te poročevalec je z nami, lahko začnemo. Gre za poročilo kolega Davida Martina o prilagoditvi poslovnika Evropskega parlamenta Lizbonski pogodbi. In sedaj bom dal poročevalcu besedo, gospod David Martin. Thank you very much, President. Thank you, firstly. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala za vašo tolerantnost in tudi za vašo prisotnost. Ko sem prvič kandidiral za člana Evropskega parlamenta 84. leta, sem svojega kolega Collinsa